meeting again. Bomo ponovno začeli z delom. Torej imamo obiskovalce iz agencij. Torej, ko smo začeli novo zakonodajno obdobje kot nov parlament sedaj agencije poznamo in prisluhnili bomo njihovim poročilom. Preporočilom torej, o tem, kaj se dogaja in kakšni so načrti za prihodne leto in prihodne leta. Tokrat uh, direktorju, direktori torej sedijo na svojih sedežih v dvorani in bodo nakratko predstavili delo agenciji, na to pa bomo imeli izmenjavo mnen. Bomo začeli s Jamesom Kaleho, direktor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Evropske agencije prinašajo Evropo bližje državljanom in njihovim potrebam. Tudi dejstvo, da so prisotne v različnih državah članicah, simbolizirajo dejstvo, da Evropa pripada državljanom in da so njihove potrebe glavno vodilo za naše delo. Mi smo bili ustanovljeni leta 1975 in kot takšna je naša agencija ena izmed najstarejših evropskih agencij. Takrat eh, smo začeli z delom v ločenem Berlinu in na to kasneje v Salonikih In v teh 40 letih od naših začetkov je bilo zaznamovanih zelo velikimi spremembami, sedaj pa novi cilji Evropske unije na področju ustvarjanja delovnih mest zahtevajo nove pristope. Potrebujemo novo vizijo za usposabljanje in izobraževanje. slogan za 40. 40 obletnico je Old Roots, New Roots. Torej stare korenine našega dela zahtevajo in omogočajo nove korenine oziroma nove poti k našim zastavljenim ciljem. Izobraževanje in usposabljanje nam bo omogočilo razvoj. Ampak torej te stare poti bodo omogočile pridobivanje veščin, ki jim bodo omogočile novo delovanje, doživljenjsko usposabljanje nove poti jim bodo zagotovile boljše življenje podjetjem veščine za gospodarsko odličnost in konkurenčnost. Novi sistemi usposabljanja se ustvarjajo, države članice to izvršujejo in evropsko sodelovanje je imelo zelo dober vpliv na v ta razvoj. Zlasti je bilo pomembno zagotavljanje uresničevanja vseh ukrepov, s katerimi lahko promoviramo gospodarsko odličnost in socialno vključenost. Tako države članice kot svet, komisija in posamezne države so izvajale to vizijo. Sam sem imel izkušnje na tem področju in vem, kako pomembno je sodelovanje in kako pomembno je tudi zbliževanje različnih realnosti na lokalni, nacionalni, regionalni ravni. Na evropski ravni moramo zagotoviti to, da bodo vsi naši napori na nacionalni ravni še pomnoženi moderni načini izobraževanja so bili že uporabljeni torej za programe 2004 in za programe letos. Države članice in socialni partnerji eh, si prizadevajo za izboljšanje situacije za ljudi, ki so že v karieri in tisti, ki še na tem delajo. Leta 2014 je Evropska komisija združila partnerje in uvedla reforme na področju usposabljanja in zlasti na področju pripravništva in vajeništva za Malto in Litvo. In prav tako bodo leta 2015 na njihovo zahtevo oceno pravijo tudi v Sloveniji, Grčiji in Italiji pripravljamo evropske inštrumente za to, da bo ta sistem bolj prožen, da se bodo upoštevale vse oblike izobraževanja in usposabljanja in da bodo vse oblike eh, na voljo. Do konca leta 2015 eh, pričakujemo, da bo 36 eh, držav povezano v ta okvir evropskega usposabljanja in da bodo lahko primerjale kvalifikacije na čezmejni ravni. Lani je bil pripravljen prvi pregled eh, ocene formalnega in neformalnega usposabljanja in leta 2015 bomo eh, še ažurirali evropske smernice eh, za tako imenovano nostrifikacijo. To bo primerljivo in tudi dostopno v 27 eh, jezikih, tako da bodo ljudje lahko primerjali eh, svoje eh, kvalifikacije. Torej od samega začetka tega projekta je bilo, torej samo za lani velja 13 tisoč življenjepisov, ki je bilo objavljenih na spletu, torej v okviru tega projekta. Za nas je to prioriteta. Eh, in v letu 2015 bomo še več delali na tem, da bomo sprejeli evropski sistem eh, kreditov, zato da bomo lahko zagotovili uresničevanja visokih standardov na podlagi priporočil parlamenta in sveta. Prav tako delamo tudi na izboljšanju interakcije med sistemi usposabljanja in pa nacionalnimi in evropskimi trgi dela pričakovanja na področju veščin, ki bodo potrebne, nam eh, omogočajo tudi oblikovanje ustreznega usposabljanja. Te analize na evropski ravni eh, krepijo tudi znanje na nacionalni eh, ravni. In med izzivi je tudi razvoj zelenega gospodarstva poskušali bomo eh, zbližati veščine in pa potrebe na trgu dela. Eh, in konec eh, tega leta bomo objavili tudi rezultate prve študije na tem področju. Na to nam bo ta skupna vizija modernega usposabljanja omogočila tudi eh, bolj učinkovit eh, pristop k gospodarski krizi. Eh, ljudje imajo težave torej zaradi brezposelnosti, pa tudi zato, ker usposabljanje in izobraževanje ni vedno prilagojeno na potrebe trga dela. Torej, poročilo o boljšem poklicnem usposabljanju za boljše življenje eh, bo vključevalo tudi opis reform v posameznih državah. Ti eh, moderni sistemi usposabljanja omogočajo podjetjem in pa posameznikom, da eh, bolje vedo, kaj potrebujejo in kako lahko to uresničujejo. Torej, potrebujemo boljše eh, pobude in moramo tudi sisteme usposabljanja povezati z potrebami trga dela. To zahteva tudi nove naloge, potrebujemo bolj specifične informacije po posameznih eh, državah, boljše analize in pogosto tudi neposredno pomoč posameznim državam. Torej za konec eh, prizadevamo si za še nadaljno podporo Evropskega parlamenta za naše delo in pripravljeni smo eh, podati kakršnokoli informacijo eh, potrebujemo na evropski ali nacionalni ravni za boljše razprave v parlamentu modernizacija je vedno delo eh, v teku, eh, ampak eh, usposabljanje je doživljenski proces. Želimo zagotoviti, da bodo vse potrebe na področju poklicnega izobraževanja izpolnjene želimo doseči rezultate, prevzeti pobude, ki bodo neposredno koristne za državljane, eh, tako z osebnega kot gospodarskega vidika. Uh, Mr... Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Menandesu Val Valdeson, ki je direktor uh, Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Uh, eh, sure. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čeprav je odlično, očitno, da, kar je povedal eh, kolega, torej direktor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, torej oni eh, praznujejo 40-letno obletnico eh, letos in tudi mi bomo obeležili 40. obletnico. No, so pa še mlajše agencije, ki niso starejše od 20 let. Torej pred eh, nedavnim smo že predstavili pred tem odborom delo agencije, zato ne bom tu ponavljal tega, kar sem že povedal. Prav tako ste dobili tudi dokument, eh, v katerem so opisane dejavnosti za leto 2014 eh, in kaj gre pričakovati za leto 2015. Upam, da ste to prejeli po elektronski pošti, kaj ti imate povezave na poročila, ki so omenjena. Želel bi se res osredotočiti samo na nekaj vidikov ki so pomembni, ampak eh, ne bom pa tu izčrpen. Leta 2014 eh, je naša eh, eh fondacija objavila 125 publikacij v različnih jezikovnih različicah in več kot 99 odstotkov našega proračuna eh, je bil porabljen in tudi naše kadrovske kapacitete smo uporabili v 99 eh, odstotkih. Torej, naše delo, rezultati našega dela je bilo uporabljeno no, v 328 različnih eh, eh, dokumentih, ki so povezani z različnimi področji, na katerih eh, delujemo, torej to je 43 odstotkov več eh, kot eh, lani in 36 odstotkov teh rezultatov je bilo porabljenih v Evropskem parlamentu. Imamo štiri prednostna področja za sedanji delovni program, štiriletni program in omenil bom nekaj ključnih dejavnosti, ki smo jih že opravili in ki jih še bomo opravili na teh področjih bomo eh, začeli eh, z bojem proti brezpaselnosti in pa vključenosti v trg dela. To je eh, prva prednostna naloga. Tu delamo na področju ustvarjanja delovnih mest, MSP-ev in pa tudi vse, kar se nanaša na Eh, razlike med eh, moškimi in ženskami na trgu dela. Torej, to je delo, ki smo ga že začeli, na tem bomo še nadaljevali letos in to bo ključno pri doseganju eh, ciljev vključenosti v trg dela v okviru strategije 2020. Gledamo zlasti tiste reforme del, trga dela, ki so učinkovite naprimer več eh, držav eh, članic eh, je vzpostavilo ceno dela in to povezalo z plačami in to je naprimer del teh politik, ki jih lahko v najboljši obliki uresničimo. Na to je drugo področje, naprimer področje mladih tu gre za podporo mladim, pa tudi pročevanju drugih eh, področji, ki so povezani z mladimi, naprimer jamstvo za mlade in pa spodbujanje podjetništva mladih. To drugo, kar nas zanima, je kakovost dela. V zadnjih letih smo opravili študije na področju delovnih razmer in v nekaj dnevih bomo objavili tudi intervjuje z več kot 4000 evropejcev, evropejci, ki delajo oziroma ki so se izrazili v zvezi z njihovimi delovnimi eh, razmerami. Prav tako tudi z vidika eh, življenjskih in delovnih razmer pročujemo, kakšne so najboljše možnosti, da ljudje, kar se da dolgo, ostanejo na trgu dela oziroma da so van ponovno vključeni. Torej, tu gre za kakovost delovnih razmer in s tem povezanih politik. to je vključeno v različne politike, s katerimi eh, želimo eh, te scheme narediti bolj eh, trajnostne, vzdržne, bolj prožne. Naprimer politike, ki ljudem omogočajo, da sredi karijere zamenjajo kariero in na ta način dlje delajo. Na to naslednja prednostna naloga uh, je res v osrčju tega eh, sporočila gospoda Junkarja in sicer gre za socialni dialog. To je eh, ključno za Eurofund in na tem področju gledamo naprimer izboljšanje vključenosti socialnih partnerjev v gospodarsko upravljanje, torej v okviru Evropskega semestra, pa tudi pri implementaciji na v okviru nacionalnih eh, reformnih eh, programov. Torej, v tem smislu gledamo tudi na to, kako sta povezani nacionalna in evropska raven in zlasti v odnosu do ključnih eh, tem, naprimer delovni čas, delovne razmere in tako dalje. še naprej delamo na področju kakovosti življenja in delovnih razmer. Delamo na projektih, ki spodbujajo socialno mobilnost v Evropi in velik del eh, naših dejavnosti se osredotoča na javne službe. To je pomembno za evropsko gospodarstvo in evropski socialni model. V teh težkih eh, časih eh, je to vprašanje delovanja institucij zlasti pomembno. Kar se tiče podrobnosti, si lahko pogledate dokument. Naj eh, govorim samo o nekaj elementih, ki so tu omenjeni, in sicer vzpostavitev platforme z bazo podatkov z ukrepi za boj proti neregistriranemu delu. Čakamo še na končno odločitev, eh, iz katere bo razvidno, kaj se pričakuje od naše fondacije. Tu bi opozoril na dejstvo, da je Evropski parlament eh, potrdil pilotni projekt eh, za prihodnost proizvodne in uh, upamo, da bomo eh, sporazum k malu podpisali. To je sedaj v pristojnosti generalnega direktorata eh, za razvoj. In tudi o tem, kakšne bodo vplivi za gospodarstvo in industrializacijo. To vključuje tudi vprašanja v zvezi z offshore eh, podjetji in pa z drugimi elementi, ki so s tem povezani. Torej, to bo projekt, ki bo tekel vsaj tri leta in Evropski komisiji bomo podali o tem tudi poročilo. Na koncu pa bo to itak prišlo tudi pred Evropski parlament še naprej bomo sodelovali s tem eh, odborom na področju porodniškega dopusta, na področju delovnega časa in tako dalje. In že ta mesec bomo začeli razpravljati tudi o našem naslednjem delovnem programu za 2017-2020. In tu smo vas tudi povabili da nam pojasnite, kakšne, oziroma sporočite, kakšne so vaše eh, ključni politični eh, cilji torej parlamenta in eh, bolj konkretno vašega odbora. Začel sem s tem, da sem spregovoril o naši 40. obletnici in to pomeni 40 let teh evropskih agencij in eh, s 1. marcem bomo mi prevzeli ulogo koordinatorja za 42 evropskih agencij in v tej ulogi bomo tudi pripravili prihodnost evropskih eh, agencij in eh, poskušali bomo najti nove načine koordinacije. Torej ta teden smo Eh, že bili prisotni na odboru za nadzor proračuna pri razrešnici in to je zelo pomembno. In tudi ta odbor, vaš odbor, lahko eh, sodeluje z bolj specializiranimi odbori, torej kot je naprimer odbor za nadzor proračuna. In želel bi eh, povdariti tudi, kako pomembno je, da lahko na institucionalni ravni sodelujemo s parlamentom, komisijo in svetom. Veselimo se tudi naslednjih korakov znotraj institucionalnih delovnih eh, skupin, kjer bomo razpravljali o prihodnosti agencij. Ne smemo pozabiti, da to omrežje agencij predstavlja približno 22 odstotkov kadrov evropskih eh, zaposlenih. Eh, To predstavlja 2,6 odstotkov proračuna, ampak smo ključni del institucionalne arhitekture Evropske unije in po vsem smo odgovorni zlasti temu parlamentu. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Krista Sedlaček, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Prosim. Predsedojoča, gospe in gospodje, hvala lepa za vabilo. Predstavljam eno od mladih agencij skupaj z Madlen. Naslednje leto bomo praznovali 20. obletnico OSHE. In seveda sedaj predstavljam delo, ki smo ga pravili 2014, ki ga bomo 2015. Upam, da bomo čez 20 let nadaljevali z našim delom, ne pod mojim predsedstvom seveda. OSHA je začela januarja 2014 delati, delati z novim večletnim finančnim okvirjem 2014-2020 in tukaj smo prepoznali šest strateških področji. imamo precej dobre izkušnje s tem po letu. Najprej predidevanje sprememb, potem dejstva in številke, kar se tiče poklicne varnosti, potem področja, ki se zredočajo predvsem na urodja za MSP-je in potem dviganje ozaveščenosti in mreženja. To pomeni, da uporabljamo vire po vsej Evropi, da zbiramo informacije na področju varnosti in zdravja pri delu. Šesto področje pa so poslovne komunikacije in povezovanje z omrežji. Začeli smo leta 2014 dvoletno kampanjo, kar se tiče varstva pri delu in upravljanja stresom. To se bo končalo leta 2015 in dve leti se lotevamo teme stresa in psihosocioloških težav na delu. Naše spomladanske dejavnosti skušajo dvigati ozaveščenost in ponuditi informacije podjetjem, delovcem, socialnim partnerjem in drugim ključnim zainteresiranim stranem. Naš tri, pa, tri delni odbor skuša za to kampanjo zvišati ozaveščenost glavni razlog za manj delovnih dni je povezan s stresom 50 do 60 odstotno in tudi zgodnjim upokojevanjem. Strošek za družbo je zelo visok, približno 3 odstotke BDP-ja. To, kar počnemo sedaj v teh dveh letih, je, da smo razvili kampanjo spletne strani v 24 jezikih. In kakšna sporočila pošiljamo? To, da je vse skupaj potrebno oceniti in upravljati tako kot druga tveganja, torej tudi stres, je se da, se da upravljati na ta način. Imamo tudi ECAP, svežen pomoči podjetjem, to je podpora in spodbuda za zelo veliko dejavnosti, kar se tiče kampan v vseh 28 državah. To je v tesnem partnerstvu z našimi nacionalnimi stičnimi točkami in do sedaj smo imeli možnost organizirati 20 dogodkov, poleg tega pa je vsaka država članica med Evropskim tednom oktobra organizirala več kot 20 dogodkov. več kot tisoč partnerov za kampanjo smo najeli. To so mednarodna podjetja in organizacije, partneri, naši socialni partneri in so se zavezali, da bodo podprli kampanjo do leta 2015. Organizirajo dogodke za primerjavo indikatorju. Tukaj imamo veliko podjetij, Heineken, Toyota, Siemens in drugi. Prvič smo pripravili tudi e-vodič. To je praktična aplikacija, ki nudi informacije vsem. Je zaston, dostop je enostaven. Razlagamo, kaj pomeni stres, kakšne posledice povzroča in kako bi ga naj upravljali, kako ga naj upravljali skušamo nadzirati. To je na voljo tudi za MSP-je. Imamo torej različice na voljo za vseh 28 držav članic, vključujoč nacionalno zakonodajo in potem specifične vire za države. Od konca leta 2015 pa bomo skupaj s partnerji organizirali še nekatere druge dogodke. Imeli bomo podelitev nagrade dobrih praks predsedstvom v Rigi, kjer bomo malim mednarodnim podjetjem podelili nagrado. Videli bomo raznoliko podobo podjetij, ki na zelo uspešen, uspešen način se zoprstavljajo stresov pri delu. In imeli bomo potem konec leta tudi zaključen dogodek v Bibavu. Konec 2015 bomo torej končali s to kampanjo stresa za zdrave pri delu. Potem pa bomo izpostavili naslednjo temo za leto 2016 in 2017 in odločili smo se, da bo to povezano s staranjem delovne sile. To je odločitev odbora pravnega sveta in večina bo informacij bo prišla iz pilotnega projekta, ki ga izvajamo od leta 2013 po odločitvi Evropskega parlamenta in komisija je delegirala to nalogo, nalogo nam. S tem projektom bomo profilirali in analizirali dejavnosti držav članic, ocenili predpogoje njihovih sistemov za soočeni z izzivi staranja delovne sile in predstavili bomo dobre prakse. Prav tako bomo ponudili predloge za pomoč pri razvoju politik. Spet se bomo osredotočali na MSP-je. Že mm, do danes pa lahko vidimo znatne razlike med državami članicami, kako se soočajo s posledicami staranja prebivalstva na zdravje. Preiskujemo tudi, modele za rehabilitacijo in vračanje na delovna mesta. In tukaj spet vidimo raznolike pristope v vseh državah članicah. Sredi 2015 bomo organizirali konferenco in upajmo, da bomo dobili tudi vašo podporo za razpravo o sklepih in za končno publikacijo, ki bo objavljena konec 2015. To bo podlaga za priporočila Evropski komisiji in potem se bodo oni o tem pogovorili s parlamentom. Sedaj pa urodja za upravljanje. Imamo OIRO, urodja za MSP-je. To je brezplačno urodje. Podpiramo oceno tveganja pri delu, kje smo sedaj. 14 držav smo že zajeli, ki razvijajo svoje jezike pri tej ojri in dodajo zakonodajo, pa tudi odbore za socialni dialog vključujemo v to. Začeli pa smo objavljati že promocijsko strategijo do leta 2020, ki bi naj motivirala več držav in več sektorjev, da bi sodelovalo pri OIRI. Lahko pa vam dam že povratne informacije, da je to zgodba o uspehu, kajti zelo hitro se je vse razširilo v zadnjih dveh letih na zelo uspešen način. To je povezava s strateškim okvirjem za zdravje pri delu Evropske unije, Kot veste, je Evropska komisija pripravila sporočilo lani in tam je tudi to omenjeno. Kakorkoli že, tudi OSHA je omenjena in bomo tudi letos, pa do leta 2020, odigrali ključno vlogo pri izvajanju političnega okvira, ne samo kar se tiče okvira OIRE, ampak tudi kar se tiče zdravja pri delu in tudi kar se tiče nas še študije, na katero se bom vrnila kasneje. Nadaljne dejavnosti, ki bomo izvajali leta 2015, 2016 in 2017, pa so sledeče. Imamo velik projekt za mikro in mala podjetja in predstavili bomo politike dobre prakse, raziskave, ozadje leto 2017, to bo dobra podlaga za nadaljne razprave, kar se tiče potreb mikro in malih podjetij. Začeli smo s projekti o bolezni, ki so povezane, povezane z delovnim mestom. Mislim, da bo to poročilo pripravljeno leta 2016 in potem tudi strošek premalo investiranja v agencijo. In tudi to, o tem bomo poročali leta 2016. Čez nekaj mesecev bomo predstavili podatke druge raziskave o novih tveganjih v podjetjih. Tukaj se osredotočamo na podjetja, ki sodelujejo, ki imajo pet ali več delavcev, torej gre za mala mikropodjetja. Vključili smo 36 držav, zajemamo vse sektorje, prav tako pa pripravljamo boljšo metodologijo. Dejstva, ki uspodbujajo podjetja, da sprejemajo preventivne ukrepe, bomo poskušali predstaviti, pa tudi uvire, da ne bi sprejeli ukrepov. Potem potrebe podjetij, ki so povezane z lokacijo, starostjo, velikostjo. Protevamo se nekaterih mišičnih moten in se osredotočamo na raznoliko delovno silo, še prav posebno na starejše delovce. To bo predstavljeno k malu in upamo, da bomo to organizirali tukaj v Bruslu. Seveda bi bilo najboljše, če bi to uspelo v Evropskem parlamentu, tako da bi dobili tudi vaš prispevek in povratne informacije. In ne na zadnje, oš Viki, Wikipedia, kar se tiče varnosti in zdravja pri delu. To smo, s tem smo začeli v Frankfurtu. Prejšnji teden tukaj imamo aktualne informacije na različnih področjih zdravje in varnosti pri delu. To je platforma, ki hitro raste in to bo ena ključnih podatkovnih baz ne samo v Evropi, temveč tudi izven. Sodelujemo tudi pri programih Evropskega sosedstva in Evropskega partnerstva. Upam, da se bo to okmalo začelo. Želela pa sem dobiti povratne informacije naših zainteresiranih strani. To smo izvedli in 3000 odgovorov smo dobili odzivov na naše projekte dejavnosti. Rezultati so zelo pozitivni, mislim, da so zadovoljni. Njihovo sporočilo pa je, da agencija podaja informacije, ki jih ne more dobiti iz drugih virov. in te informacije bodo koristne za nas v naslednjih letih za opredelitev, kaj početi v prihodnosti, pa tudi glede opredelitev, kaj bomo počeli s socialnimi partnerji, vami, komisijo in drugimi zainteresiranimi stranmi na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Madlen Serban, direktorica Evropske fundacije za usposabljanje. ETF. E. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, vedno je velika čast, da sem tukaj z vami in da vam lahko v nekaj minutah predstavim prednosti naše agencije. Poleg tega pa, da dobim z vaše strani smernice, kaj lahko še počnemo in kako lahko še izboljšamo naše delo in Evropo. Kot sem dejala tukaj, ne gre za razliko med spoloma. Moški govorijo o 40 letih, mi pa o 20 letih, obletnicah torej. Vendar pa vseeno mislimo, da je sodelovanje med agencijami nekaj, kar zagotavlja boljšo podporo za vaše delo. Tako kot kolegi sem tudi sama zavezana, da bo ETF na vašo razpolago za nadaljne sodelovanje in smo hvaležni za to, kar se je dogajalo do sedaj. Novembra sem dejala, to je bilo novembra 2014, da je ETF bil vzpostavljen v letu, ko smo praznovali 25. obletnico paca Berlinskega zidu in ko smo imeli 100. obletnico začetka Prve svetovne vojne. Ustvarjeni smo bili za ljudi in zato, da zagotovimo, da bo Evropa sposobna sodelovati s sosednjimi državami in bodo z njimi enako pravni partneri. Danes skušam pričati o tem, da bo tudi leta 2015 naš mandat enak. Naj to ponazorim za eno od desetih prednostnih nalog. To se nanaša na EU kot na odločnejšega globalnega partnerja. In spoštovane poslanke in poslanci, v proračunu imamo oddelek 4 Globalna Evropa in edina agencija smo, ki poskuša storiti kar je, vse, kar je v naši moči, da bi pomoč, razvojno pomoč usmerili državam, ki so vključeni, vključene v naš mandat. Kar pa je omenjeno v, to, v tem, je, da moramo imeti sistematično zunanjo projekcijo notrnih politik, da bomo zagotovili, da so politični cilji Evrope otipljivi, vidni in da vplivajo globalno gledano. Zato mora Evropska unija, da bi postala odločen globalni dejavnik, mora nadaljevati izvedbo ekonomskih reform, pravne države, ukrepiti konkurenčnost in zagotoviti dobro delujočo javno administracijo, javno upravo. To bo pomoč državam, vzhodnem partnerstvu, državam na Balkanu, Turčiji in državam, ki so predmet razvojne pomoči. 2015 je Evropsko leto razvojne pomoči. To je tudi potrebno omeniti. Kaj je še potrebno omeniti, kar se tiče globalizacije pri našem delu? to, da se v svet sooča strukturno visoko brezposelnostjo in premalo zaposlovanja. Gre za globoko družbeno šibkost in včasih je to težko nadzirati. Včasih je težko nadzirati migracije, prav tako pa Imamo sedaj že kar znatno število beguncev, ki se premikajo proti Evropi, ne samo med partnerskimi državami. Prav tako prihaja do velikih neenakosti, kar se tiče plač globalno gledano. Svetovna kriza je povzročila, da je srednjo sloven pod vedno večjim pritiskom. Ko pa govorimo o tej globalni finančni ekonomski krizi, opažamo, da v naših partnerskih državah ta globalizacija prinesla polarizacijo prihodkov in opažamo zelo hudo revščino, s katero se soočajo države. Trgovina, okolje in razvoj pa so globalni, že po definiciji. Kakorkoli že v Evropi pa že začenjamo s pobudami, ki bi naj zagotovile našim podjetjem možnosti za nastop na mednarodni ravni. Naprimer, možnosti za MSP-je. In pobuda komisije, ki jo podpira parlament, je, da bi ta podjetja, da bi tem podjetjem omogočili ustvarjanje delovnih mest, s tem, ko bi jim omogočili boljše poslovanje izmeja EU. In potem še ena pobuda. Tukaj govorim o modri kartici, to bi rada omenila nekoliko kasneje. Evropa, če želi postati globalni akter, pa ne sme pozabiti, da imamo 7 odstotkov svetovnega prebivalstva. ki pa ima samo 10 odstotkov trenutne globalne ekonomske rasti imamo pa 50 odstotkov socialnih izdatkov, to je dobra novica. To pomeni, da je naš ekonomski socialni model v Evropi še naprej tak, da bo plival na ostale dele sveta. Če želimo ostati takšni, kot smo, še vedno ostajamo sanje za partnerske države, potem bomo še naprej vzor za civilizirano globalizacijo z našimi vrednotami. Komisarji so nedavno povedali, ko so bili v parlamentu med predstavitvijo, da je to, da smo največji donator v smislu, da nudimo kar največ podpore pri razvojni pomoči državam, da smo torej največji donator, bi se Evropa rada premaknila od tega, da ne bi samo plačevali, temveč da bi postali tudi pomemben akter. In človeški kapital je področje, ki smo vsega izbrali, ki ste ga izbrali vi v parlamentu in pri komisiji, kot prvo gonilo za to, da bi Evropa postala bolj dejavna, globalno gledano. To je mehka sila zunanjih odnosov. Človeški kapital pa ne bo zadosti. Potrebno bo to združiti z družbenim kapitalom in tukaj vstopimo mi, ETF, in gre za ljudi. Naj ponazorim s tem da vam ponudim krajšo brošuro. To smo pripravili za pripravo na ta sestanek. Naj na kratko pozorim, kaj počnemo. Moto ETF-a kot Evropske unije je, da je prihodnost državljanov v njihovih državah. Zato sodelujemo z vsemi partnerskimi državami, da bi maksimizirali človeški kapital, da bi socialno kohezijo in konkurenčnost podbujali v njihovih državah. Evropske vrednote, ko gre za prost pretok, pa so veljavne tudi za partnerje. Torej, če želijo se zakonito spustiti v migracije, potem lahko tukaj tudi mi pomagamo v teh državah. Želimo pa si, da bi imeli prihodnost doma. S tem mislim, da lahko blažimo tveganje pritiska migracije na Evropo. In to poskušamo storiti poskušamo ukrepiti zaveze EU globalno gledano in nadaljevati pot naprej. Kaj počnemo? Pripravljamo politike, politike za človeške vire, človeški kapital in skušamo zonanjo dimenzijo notranjih politik izvažati na vzven. Spobujemo veščine in poskušamo združevati srednje in kratkoročne potrebe, tako da bomo zagotovili, da bo delovna sila na voljo in da bo gospodarska rast taka, da bo stvarjala delovna mesta, ne pa samo dobičkov za gospodarstvo. Naj ponazorim še na primeru Albanije. V Albaniji, tako kot v vseh državah Zahodnega Balkana in Turčije, smo imeli politiko veščin, kjer skušamo izboljšati sposobnost javne uprave, da verodostojno razvija svojo politiko. Prav tako pa pripravljamo srednjeročne izdatkovne načrte držav. Imamo tudi sistem nadzora za posamezne politike. ETF želi spremeniti države, ne osredotočamo se samo na cilje. Premijer Albanije je nedavno na mednarodnem sestanku poročal, da je lahko z našo pomočjo restrukturiral vlado, dodelitev iz proračuna za človeške vire, trikrat več sredstev je sedaj na razpolago za izvedbo na področjih, ki so v načrtu. Prav tako je sedel sem nadzornim indikatorjem v državi in ministrstva poročajo o teh indikatorjih, ki smo jih otemeljili skupaj z njimi. Zelo ponosni smo, da smo s poglobljenim znanjem, vedenjem o državi, vedeli, kaj država potrebuje in kot sem dejala, to ni izoliran primer, to sem samo omenila, ker je premije poročal mednarodne skupnosti, da Evropa namenja veliko pomoči državi. Kot sem dejala, pa politike same niso dovolj socialni kapital in upravljanje je zelo pomembno. Zato smo trdno prepričani, da je potrebno upravljati tako, da se to izvaja na vseh ravneh. To je participativno, učinkovita in tudi anticipatorna, tako kot morajo biti politike, pa tudi podjetniška. Ni potrebno potem čakati na druge, da jim povedo, kaj storiti. Pri upravljanju pa sodelujemo tako z vladami, socialnimi partnerji, ti so ključnega pomena s panogami, pa tudi s teritoriji. Če ne odigrajo svoje vloge, potem ne morejo ostati trajnostni verostojni partner. Zato torej v našem delu tukaj predstavljamo tudi primer Ukrajine, kot sem omenila novembra, ko so na Majdanu ljudje iskali svobodo. In ETF je bil tam. Vse regije Ukrajine so skušale razvijati človeški kapital Ukrajine. Marim je bilo za prihodnost in Evropa jim lahko pomaga in želimo nadaljevati sodelovanje. Enako smo storili tudi v Tuniziji. Arabska pomlad je razbudila veliko strasti. Naložbe so ključnega pomena za državo, za ustvarjanje delovnih mest vendar pa vse skupaj ni enakomerno razporejeno po ozemlju. Skoraj vse gre v prestolnico in zato smo se odločili skupaj z vlado, da bomo skušali Tuniziji zagotoviti enake možnosti za vse državljane, ne glede na to, kje so, in da bo to kohezivna politika, ki bo omogočila, kot sem dejala, enako možnosti za vse državljane v njihovem mestu, v njihovi vasi. In to potem nadaljujemo s podjetniško skupnostjo in z anonimnimi zvezdami, bi rekla, te države, ki lahko potem tudi vplivajo na nacionalno politiko in lahko izvajajo te nacionalne politike. V tem primeru smo te primere navedli tudi v našem dokumentu. Podjetništvo sem omenila. To je ključnega pomena pri vsem, kar počnemo. govorila sem že o poredniškem značaju in ekosistemih, ki so povezani s tem, o inštitucijah, ki so s tem povezane, tukaj sodelujemo, prav tako pa skušamo opogumiti ljudi, da bi bili bolj podjetniški. Želimo zagotoviti odpornost, da se bodo ti ljudje zmožni prilagoditi vsem res sprememo, ki se dogajajo v njihovih državah. Naj ponazorim še nekaj politikov, ki je uveljavi pri nas. Akt za mala podjetja. V Evropi to počnemo tudi v partnerskih državah na vzhodu in jugu, pa tudi na Zahodnem Balkanu in Turčiji. Februarja smo začeli oceno in z veseljem bomo začeli z oceno in z veseljem se bom vrnila in vam povedala, kakšen napredek smo dosegli. Primeravi zadnjič. se želijo ljudje preseliti, morajo imeti možnost to storiti, če želijo živeti v tujini. Migracije je, potrebna, je potrebno upravljati v ciljnih državah, ne samo v državah izvora. Kvalificirani zakoniti priseljenci si ne izberejo Evrope kot prvega cilja. Socialna cena, ki jo plačujemo, je visoka, mislimo, da bi z modro kartico lahko pridobili vsi. Kajti ne pozabimo, državljani, ki se odločijo, da se odselijo, so pomembni. Potrebno jim dati možnost, da to storijo, da pridajo k nam. Potrebno pa je seveda zagotoviti kar najboljše možnosti za migracijo. Tudi zvone države pa ne storijo dovolj za pripravo na to zelo malo počnejo, da bi prepričale tiste, ki so že nekaj časa tujini, da bi se vrnili v svojo državo in da bi potem uporabili znanje, ki so ga pridobili v tujini. 2015 je poleg leta razvojne politike tudi leto, ko bo latvijsko predsedstvo spet ko bo latvijsko predsedstvo predsedovalo svetu in shodno partnerstvo bo zelo pomembno. Prav tako bomo nadaljevali z delom pri pripravi bolj kredibilnih politik za ljudi pod latvijskim predsedstvom začetku junija 3. in 4. bomo gostili razpravo vseh 30 držav, kako lahko človeški kapital bolje služi njihovemu dnevnemu redu. Da se bomo naučili kaj iz evropskega semestra in resnično upamo, da boste tudi vi sodelovali pri razpravah v tem primeru. Upam, da bomo s tovrstnimi rezultati vas prepričali, da lahko zaupate agencijam Evropske unije. Mislim, da smo bili dovolj uspešni in se je to zaupanje zaslužili. Najlepša hvala, gospod, gospa predsednica. Najlepša hvala. Jute Steinup koordinatorka je skupine SND. And, uh, the... E- Bomo začeli morda s uh, člani ELS, ne? Bomo pa zjutraj začeli potem. Za vaše odzive, prosim, oziroma vprašanje, izvolite. V bistvu imam zelo številna vprašanja za resnično dobre predstavitve. Vseh ne morem zastaviti, bom pa, tako kot v prejšnjih letih, to storila dvostransko. Najprej se zahvaljujem vsem agencijam, vsem sodelavcem, kajti že skoraj šest let sem članica tukaj tega odbora in tako kot jaz, tudi drugi kolegi iz socialdemokratske skupine in iz drugih skupin, se obrnemo na vas, ko potrebujemo instrumente, strokovno znanje. Resnično se lahko zanesemo na agencije. Ste zelo pomemben instrument pri našem delu, pri delu vseh evropskih institucij in vesela sem, da je tudi sodelovanje med agencijami zelo dobro. Ko sedaj slišim iz prispevkov, da se je potrebno osredotočati ne samo na evropsko, temveč tudi na nacionalno raven, potem je to gotovo tudi dober razvoj dogodkov. Za vsako od agencij imam kar nekaj pripomp, potem pa bom poskušal vse skupaj skrajšati. Kar se tiče CDFOPA, CDFOP je lahko pomemben instrument za boj proti brezposelnosti med mladimi, za spostavitev struktur v Evropi. pa tudi za pripravo na prihodnost. Torej za pripravo mladih, kar se tiče kvalifikacij, ki jih potrebujejo za prihodnost. Kar nekaj vprašanj imam vedno večji interes, kar se tiče dualnega izobraževanja v Evropi. Ta interes obstaja, vendar pa ne moremo kar tako kopirati tega, kar imamo v različnih državah članicah. Katere konkretne ukrepe predlagate, kaj ti vtis imam, da v državah članicah ti modeli delujejo? če se že izvajajo zelo počasi, čeprav bi si jih države želele. Kaj predlagate evropskim institucijam, kako bi lahko državam članicam pomagali? Kje so največje uvire? Imamo velike težave, da države članice ne izvajajo pobude za mlade. Kje vidite največje uvire za to? V povezavi s tem imamo veliko brezposobnih, ne samo mladih, veliko dolgoročno brezposobnih. Ali imate analize za ponovno usposabljanje točno teh ciljnih skupin? Naslednja vprašanja so za gospoda Menendez Valdesa z Eurofounda. Opisali ste različna orodja Eurofounda, še prav posebno je zelo zanimivo to, kar ste naredili glede ocene kakovosti dela v Evropi. Razvoj dogodkov tudi v razpravah z ljudmi je zelo pomemben, ko imamo potem tudi ciljne analize. Socialni dialog. Včeraj začer smo z nemškimi socialnimi partnerji imeli parlamentarni večer. Mislim, da vas je bilo nekaj tudi navzočih. In zelo jasno je bilo z obeh strani tako delo dajalcev kot delo jemalcev, da je socialni dialog lahko uspešen in deluje le, če oba partnerja se pogovarjata enakopravno. In iščeta rešitve na enako pravni ravni. Kako spremljate ta socialni dialog? Vidite tukaj samo napredek po principu najboljših praks. Kajti ravno tiste države, ki spoštujejo sindikate, imajo močne socialne partnere. Tiste države, ki pa mislijo ki imajo sindikate za mafijo, pa imajo težave s tem. Torej, kaj menite, kako bi lahko ta uspešni model socialnega dialoga ne samo izvozili posod po svetu globalno, temveč najprej reširi tukaj, znotraj Evrope. Industrijska politika je bila ena od tem, o katerih ste govorili. Kako lahko tak socialni dialog vodi ponovni indis, industrializaciji Evrope. In potem bi me zanimalo še nekaj. Vašo analizo reform trga dela v Evropi ste omenili. Katere so najuspešnejše reforme trga dela? Lahko date tudi kak primer, ko to ni bilo uspešno, ko je bil učinek negativen, kajti tudi Z tega se lahko kaj naučimo. Kar se tiče Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, stres na delovnem mestu, to je velik strošek za evropsko družbo in tudi za prizadete. Seveda je to zelo velika obremenitev. Soočamo se z izzivom, da imamo vedno starejše delavce in to prinaša nove izzive za zdravje pri delu. Preventiva je tista, ki je najpomembnejša, tako še najbolj pomagamo naši družbi. V Bruslju, Strasburu, razpravljamo o refitu ste vi kot agencija vključeni v te razprave? Gotovo je to zelo pomembno za nas, kajti vaše strokovno znanje lahko pomaga vsem evropskim institucijam, kajti znotraj refita je tema varnosti in zdravja pri delu ena od pomembnejših strategij za dobro delo. Kar se tiče orodja OERA, to je dober instrument za MSP. -je. Kolikor vem, je to veliko držav, veliko organizacij pri socialnih partnerjih tudi dobro sprejeto in se že uporablja. Ste mnenja, da bi lahko tudi druga orodja in instrumente za MSP uporabili in jih dali na razpolago tem podjetjem. Veliko agencij se upravičujem, da tako dolgo govorim. Sedaj še zadnja agencija, ETF, Evropska fundacija za usposabljanje. Dobro je, da na podlagi težav, ki ste jih opisali, na podlagi razvojev, ki jih imamo, torej migracije, kot ste dejali, gledamo torej tudi nekoliko navzven da skušamo torej z usposabljanjem, izobraževanjem tudi na kraju samem in to izobraževanje pomeni tudi demokratizacijo, da spodbujamo te države, da bi dosegli gospodarski napredek. Zato mislim, da je to zelo pomembno. In vem, ko sem bila dejavna v balkanski delegaciji, da so, smo se veliko ukvarjali tudi z razvojem ustreznih šolskih sistemov. Revščina v tretjih državah ima seveda vpliv tudi na Evropsko unijo. Ena od ugotovitev je bila, da se premalo vključujejo lokalni akteri in da so komunikacijski načrti preveč centralizirani. Kakšno dodano vrednost pa lahko prepoznate v izobraževanju, če vključujete strateške partnerje. Govorili ste o Tuniziji kot o primeru. In vam tudi zastavila sem že vprašanje po socialnem dialogu, kako lahko ukrepimo socialne partnerje in tudi sindikate. Zamisel modre kartice se mi zdi zelo pomembna. To moramo razviti. štiri agencije so, vse kolegov ni veliko, mislim, da imajo agencije sedaj možnost, da se predstavijo in morajo biti priložnost, da se predstavijo. Vse že končujem. Seveda potrebno je poštevati pozitivne primere, slabših pa ne. Hvala lepa. Uh, Madam Sodorova. Gospa Sodorova, ima naslednje vprašanje. Uh, Najprej hvala. Želela bi se zahvaliti vsem gostom za te predstavite. Sama sem novinka v parlamentu in zelo pomembno je, da se seznanim z vašim delom. Dva kratka komentarja imam. Najprej za CDFO, torej za Centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Želela bi izpostaviti, da so vse te reforme, ki so bile izvedene na področju poklicnega usposabljanja, že bile izvedene rekli ste, da jih ponekod izvajajo hitro, ponekod počasneje. Ampak menimo, da bi morali te reforme izvajati v povezavi s eh, poslovnimi partnerji in socialnimi partnerji. Ta povezava mora obstajati, to je izjemno pomembno. V nekaterih državah imajo izjemno intenzivne razprave v zvezi s tem, kakšne prioritete bi morali imeti na tem področju tako na področju visokošolskega izobraževanja, kot na področju eh, poklicnega usposabljanja. Nekatere države članice Evropske unije, ne bom jih omenjala, ampak imajo administrativne omejitve glede števila študentov, ki se lahko udeležijo pač gimnazijskih programov. In to naj bi pravzaprav koristilo poklicnemu usposabljanju, saj želijo usposobiti mlade, ki se bodo takoj vključili na trg dela. Bodo takoj dobili poklic, tako kot ampak na dan način pravzaprav omejujejo odločitve mladih. Tem trendom smo priča torej v določenih državah članicah. Ne bom jih imenovala, ampak to obstaja. Zato, da bi se sprejeli prave odločitve pri usposabljanju, bi lahko morda sprejeli neke aktivnosti za spremljanje teh rezultatov. To je po našem mnenju izjemno pomembno, če želimo imeti kakovostne politike na eh, tem področju Evropske unije. Potem drug komentar za agencijo ETF, torej Evropska agencija za usposabljanje. Danes ste omenili tudi sodelovanje z Ukrajino. Želite nekako reformirati to sodelovanje, zato da bi imeli morda manj univerz in več poklicnega višjega izobraževanja. To bi bilo vsekakor koristno. V Ukrajini smo opazili, da imajo tam okoli 70 odstotkov diplomantov, ampak eh, kakovost njihove, izob, njihovega izobraževalnega sistema ni zelo dobra, zaradi česar bi morali ta sistem reformirati. In pomembno je, da je Evropska unija aktivna na tem področju. Njim bi novi ukrajinski vladi bi lahko pomagali v zvezi s temi prizadevanji. Najlepša hvala za to, ker ste to tudi omenili. Farsa Parapoli, ime Kostadina Kudeva, del narotisu to se k prosopostu. Najlepša hvala, mi je Konstantine Kudreva in imam vprašanje za predstavnike in predstavnice agencij zlasti za predstavnika Eurofonda. Zanima me, če ste obravnavali tudi vprašanje samozaposlenih. Pogosto se to vrstna oblika dela razvija na nelegalne načine, ne govorimo tistih, ki so samo zaposleni, zato ker so se sami tako odločili, govorimo tistih, ki so bili, ki jih je delodajalec odpustil in od njih prečakuje, da se bodo samo zaposlili in da bodo še naprej delali za njih. Tako da lahko ta oseba kot samozaposlen še naprej dela za istega delodajalca, samo status se je pravzaprav spremenil, lahko pa tudi dela za druge delodajalce. Ampak to so nekako prisiljeni. Opravljajo pa včasih posebno isto delo, kot takrat, ko so bili še v urednem delovnem razmerju. Ste tudi to vprašanje analizirali? Najlepša have... hvala pet minut, nam je še ostalo pet minut za ta sestanek. To se skoraj da vedno zgodi, ko k nam pridejo agencije. Ogromno vprašanj slišimo, pač čisti poslanci, ki pridejo, so zelo angažirani. Lahko bi dala vsakemu predstavniku besedo za dve minuti. Pa še dve osebi želite postaviti vprašanje. Potem pa ne vem, nam lahko odgovorite v pisni obliki ali pa. Na nek drug način, skratka, nam lahko predstavite te odgovore, tudi zato, ker prevajalcev ne bo več z nami. Okay. We'll uh, uh, uh, um, A, dobro, bomo pa poskusili, kaže, da bodo tolmači z nami nekaj več časa, kot sem to pričakoval. Zdaj pa bomo nadaljavali, nadaljavali se gospodom Pirinskim. Prosim, da ste kar se da kratki. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala tudi za to priložnost, eh, da se lahko pogovorimo s eh, predstavniki teh eh, štirih agencij. Imam pol vprašanje, pol predlog, tako rekoč. Ta moj komentar je povezan s dejavnostmi za investicijski načrt predsednika Junkarja, kako zagotoviti bolj operativne ukrepe. Ta ekspertiza agencij, ki je bila očitna tudi na današnjem sestanku, ko so predsedujoča, skratka, mislim, da zelo dobro poznajo svoje delo, usposabljanje spoznajo celoten ta okvir zaposlitve in menim, da bi morali njihovo ekspertizo uporabljati veliko bolj intenzivno. Tudi takrat, ko se spremajo merila in pa vse ostalo, ko se bomo pač odločili o investicijskih projektih. Danes dopovdan ste omenjali to, kako bo potekala izbira projektov. Omenili ste tako geografsko distribucijo kot sektorsko porazdeljenost teh eh, projektov. In menim, da bi v tem organu, ki bo izbiral projekte, bili, morali biti zastopani tudi tovršni strokovnjaki, ki so danes z nami. Včasih izgubimo nek fokus, včasih se vlaga samo v projekte, ki so najbolj debičkonosni, um, gospodarsko gledano, no, seveda projekti morajo biti um, vzdržni gospodarsko gledano, ampak to, da želimo imeti samo 80-stotni donos in je to vse, kar nas zanima, to ni dovolj dobro. Ne vemo, če bodo to vrstni projekti zares prinesli spremembe, ki jih želimo v Evropski uniji in ki jih očitno tudi potrebujemo. In ravno te agencije lahko po našem mnenju ponudijo nek svež pristop, nova mnenja v zvezi s tem, kako opredeliti in najti gospodarsko smiselne projekte, a hkrati projekte tudi, ki so zanimive tudi zaradi drugih vidikov, naprimer za poslovanje in tako naprej. Upam, da sem bil dovolj jasen. Najlepša hvala, gospod Pirinski, gospa Zanoka. Thank you. Yes, please. I, I, I'll be short. Uh, I... Hvala. Bom kar se da kratka. Nekaj v zvezi s usklajevanjem načrtovanja glede raziskav. Sama sem bila poročevalka tudi v zvezi s temi ad hoc modeli Eurostata. Kako se to načrtuje s posvetovanjem in kako je to vključ, v to vključen tudi Evropski parlament. Upam, da bo to novo sklejevanje agencij da bomo v to vključili tudi delo Eurostata, glede teh ad hoc študij, ki so povezane s zaposlevanjem in uh, drugimi socialnimi vprašanji. Pa zagotoviti moramo, da bo vse skupaj bolj usklajeno, da bo imelo neko dodano vrednost. Morda se motim, ampak čeprav razumem, včasih prihaja do podvajanja, tudi zato, ker zadeve niso dovolj usklajene na področju raziskav zlasti glede agencij OSHA in Eurofund. Dobro, bomo nadaljevali. Je še kdo, ki želi postaviti vprašanje? Bueno, es una, más que una pregunta, una cuestión global, pero... Neko bolj splošno vprašanje imam pravzaprav, gospod predsednica. Želeli bi se najprej zahvaliti predstavnikom agencij za predstavitev kot rečeno imam splošni komentar. Seveda pa mislim, da bi je izvedno dobro, da tudi bilateralno postavimo bolj konkretna vprašanja. Kar nekaj različnih informacij smo danes slišali, ampak kar se mene tiče, bi se morali združiti glede ene zadeve, In sicer vse skupaj je povezano s produktivnimi modeli in pa s um, delovnimi odnosi, ki jih imamo v različnih državah članicah. Omenjeni bo socialni delog, dvojno izobraževanje, mobilnost, usposabljanje mladih eh, in staranje prebivalstva. Ampak o tem je zelo težko govoriti tako pošalno, globalno, ker zato, ker je realnost v južnih državah zelo različna od tega, kar poznamo drugot imamo določene države, kjer je industrijskega sektorja zelo malo in tudi ta naložbeni načrt kaže, da tega ne bo korenito spremenil. Pač v določenih regijah pač ne stavijo na inovacije, raziskave in tako naprej. Uh, Tudi mladi se v teh regijah ne morejo vključevati na trg delovne sile, tako da je ta mobilnost, ki ste omenili, tudi prisilna in neprostovoljno. In v teh regijah nimamo nikakršnega socialnega dialoga kot posledica reforme trga dele. Tako da želela bi izpostaviti, pač, da bi morali v sklopu tega naložbenega projekta se zlasti osredotočiti na inovacije in na druge cilje iz strategije EU 2020. Sicer se strinjam s tem, kar ste povedali danes eh, tu, ampak mislim, da moramo na veliko bolj integriran način vključiti te investicije v, in jih povezati s tem proizvodnim modelom produktivnim modelom in podobno. Hvala. Well, hear, um... Najlepša hvala. Kot smo slišali, se osredotočamo zlasti na ta strateški naložbeni načrt in pa na vprašanje priseljevanja zelo dobro bi bilo, če bi lahko vsak izmed vas na kratko povedal, kakšno vaše stališče ni treba odgovarjati zares na vsako vprašanje, to ne vem, če bi bilo sploh izvedljivo, ampak vedeli ste bolj ali manj, kje ležijo naši interesi. Gospod Kaleha, najprej vi. Very... Najlepše hvala, par zelo zanimivih vprašanj smo slišali tule. Uvodoma sem zelo jasno povedal, da so te evropske agencije, ne samo mi, ampak vse ostale, da povezujemo Evropo in jo in poskrbimo za to, da je bliže, da bolj ustreza potrebam državljanom. Mislim, da po tej poti stopamo mi in vsi moji kolegi. Pomembnost eh, raziskav, naprimer, ali pa naših analiz na področju politik, pa je to, da potrebujemo tudi večjo podporo deležnikov. Vprašali so nas, kje so te moči pri poklicem usposabljanju, kaj je tisto najpomembneje. Takrat, ker delodajalci, socialni partnerji in vlade delujejo skupaj. Takrat smo opazili, da je stopnja nezaposlenosti zelo nizka, tako da vemo, kakšna je formula. Glede jamstva za mlade pa takole. Vse skupaj moramo upeti v nek socialni kontekst, v katerem živijo naši državljani. Če ne, ti ukrepi ne bodo delali, če bomo samo prepisovali in kopirali. In to želimo mi storiti kot agencija. Sicer želimo trvati bliže državam članicam, želimo to delo približati ne samo tehnikom, tehničnim strokovnjakom od državam članicam, ampak tudi državljanom, ki bodo lahko se obrnili na naš portal in tam dobili vse potrebne informacije, priložnosti in tako naprej. Zato je Zato imamo tudi ta moto, ki se ga imenuje The Roots and the Roots, poti in poti. In na ta način želimo um, bolj zagotoviti, da bodo državljani zares našli informacije, ki jih potrebujejo. Omenili ste skupino dogoročnih brezposelnih. Ja, tudi to skupino smo preštudirali in imamo priporočila za države članice, kako se lotiti te težave. Drugo vprašanje pa je, kako se poglobiti v ta sistem, se te mi priporočili in zagotoviti, da bodo res koristne za državljane. Ena izmed pobud, ki smo jo začeli izvajati, to je, to je da imamo neke vrste forume za učenje glede politik, kjer smo želeli nasloviti te specifične probleme in evropski inštrumenti so bili neko izhodišče za nas, ampak vedno smo jih poskušali upeti v nek širši kontekst, ki je od države do države drugačen. In mislim, da bi lahko na podlagi te inicijative lahko začeli proces implementacije teh evropskih inštrumentov. To je cilj, ki bo zelo visoko na naši agendi za, na, naši agendi za obdobje 2016-2020. Želimo enotni programski e, dokument, cilj pa je jasen. In sicer evropske politike morajo biti predmet izvanja na različne načine, ja, ampak te politike morajo biti povezane ena z drugo in uh, tistim, ki se odeležujejo, mora pomagati pri razvoju karijere. Zato, ker v končni fazi govorimo pravzaprav o delovnem, delovnih mestih, plačah in o kakovosti življenja. Tako da so to pač različni vidiki, ampak zelo pomembno je, da pri odgovarja na ta vprašanja, da, ne, da ne kontaktiramo samo tistih tehničnih strokovnjakov, ampak da zagotovimo, da bodo ti odgovori in rešitve pricrljale tudi do v končni fazi državljanov, tam, kjer so podjetja, naši državljani in tako naprej. To bodo naše prioritete za obdobje 2017-2020. Thank you. Eh, Hvala. Gospod eh, Valdes, izvolite. Hvala. Bom začel s tistimi bolj specifičnimi vprašanji. Eh, najprej to vprašanje, ki smo ga slišali se strani poslanke z Grče. Mi smo dobili poročilo v zvezi s samozaposlenimi v Grči, kjer oziroma v Evropski uniji, kjer piše, da samozaposleni pravzaprav niso tako zelo samozaposleni, kot se to zdi na prvi pogled. Informacije v zvezi s tem lahko dobite. Prav tako pa smo vključili nekaj več vprašanj v eh, študijo glede samozaposlenih. Prav tako pa imamo tudi konkreten projekt leto, za letošnjo leto v zvezi s lažno uporabo različnih eh, pogodbenih razmerih, ki morda na prvi pogled delujejo zakonito, pa to niso. In v Evropsko platformo za nedeklarirano delo nameravamo vključiti tudi to delo, ki je povezano s to inicijativo. Najlepša hvala, gospe Juti Steinburg, za te pripombe. Vse podrobnosti se ne morem spustiti, ampak ja, kakovost delovnih mest merimo. Imamo tudi indeks z različnimi podrazdelki, ki jih lahko bilateralno dobro razložim. Ja, ampak vsekakor sledimo trendom v zvezi s tem, kakšna delovna mesta imamo v Evropi. To je povezano tudi z vašim vprašanjem o tem, kaj deluje na trgu dela. Trenutno smo začeli izvajati pač nekaj projektov, poskušali smo se osredotočiti na tiste politične odgovore, ki so bile učinkoviti. Zelo težko pa je globalno oceniti celotne reforme. Pač mi poskušamo oceniti individualne ukrepe in jih primerno oceniti. Pogosto pa do tega ne prihaja v Evropski uniji v reformah poskušajo pač fleksibilizirati pogoje za ustvarjanje delovnih mest. Včasih je to uspešno, ampak hkrati paralelno pa moramo a, paziti tudi na tip delovnih mest, ki na ta način ustvarimo in če so vzdržna, trajnostna ta delovna mesta v, na dolgi rok. To je namreč izjemno pomembno tako za državljane, kot tudi za države. Omenili ste tudi socialni dialog, kakšni so primeri tega, vemo, da nekega trade-offa tu ni. Najbolj odporne države članice med krizo so imele zelo močen um, socialni dialog, tako da ne vpliva na to, kako se države članice odzivajo v krizi. Prav tako vemo, da je bistveno ta koordinacija med različnimi ravnmi v državah članicam. Pomembno je tudi, kako se bodo te pristojnosti za sprejemanje novih gospodarskih odločitev prenesle iz nacionalno na evropsko raven, kako bo to vplivalo na nacionalne socialne dialoge, to je izjemno pomembno. V španščini pa nameravam odgovoriti na vprašanje gospe Lopez. Najlepša hvala, Paloma, za tvoje vprašanje. To, kar si omenila, je povezano s inicijativami, ki naj bi jih sprejele, ne sprejeli odločevalci, pač agenciji, pa smo tu, da predstavljamo to vrstne informacije, tako tu kot na svetu, ampak lahko delimo te informacije. Trenutno imamo tudi projekt v zvezi s ključnimi razsežnostmi delovnih odnosov v vsaki državi članici. Te besede benchmarking ne smemo uporabljati, zato ker je to preveč uh, vem, ocenjuje, kdo sprejema dobre in kdo slabe ukrepe, ampak vse nam želimo oceniti, katere um, inicijative, kateri ukrepi delujejo v državah članicah in kateri ne. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Krista Šeček. Hvala lepa, tudi jaz bom začela odgovarjati v nemščini. Najprej, kar se refita tiče, ne, nismo bili udeleženi, sicer bi dokument izgledal drugače. Seveda pa je cilj bil večja učinkovitost, poenostavitev, manjša birokracija, še pa posebno kar se tiče MSP-jev. Seveda bi to takoj podprli, zato smo razvili to urodje, ki pomaga MSP-jem. Resnično pa opozarjamo, in to je tudi izkušnja iz naše študije, da še prav posebno pri MSP-jih poklicne bolezni in nesreče so pogostejše, zato moramo tukaj z enakimi sredstvi zagotoviti pravno podlago, ki je enaka za vse. To je zelo pomembno, kajti še pa posebno velika podjetja imajo sisteme, ki jim pomagajo. Potrebujemo torej ne spreminjene zakonodaje, temveč to, da bi še bolj podpirali MSP-je. Seveda je to cilj s tem orodjem OIRA. Potem imamo tudi druga e-orodja, ki smo jih vključili v naš program. To pomeni, da ustvarjamo zbirko e-orodi za MSP-je. Skupaj s trokovnjaki v državah bomo še delali na tem in poskušali jih pozivati, da to razvijajo še naprej. Torej ustvarjamo platformo, sami pa tega ne razvijamo. Iščemo pa najboljša urodja za MSP in smo spostavili lastno internetno stran za to. To je tekoč projekt, ki bo še naprej pomagal MSP-jem. Eurostat v naših dejavnostih, ko gre za določene raziskave ali ko delamo na področju poklicnih bolezni, se vedno usklajujemo z Eurostatom tukaj, torej nimamo podvajajočih se podatkov. Imamo sodelovko, ki tesno sodeluje z Eurostatom, da bi se temu izognili. In za konec, naložbeni načrt. Mislim, da je to izredno zanimiva razprava, Potem pa mislim, da je EU OŠA nekaj, kar ima v mreže v vseh 28 državah članicah. Srečujemo se trikrat na leto z mrežo za varnost in zdravje pri delu in smo zelo uživahni izmenjavi mnen. Če torej razmišljamo o teh naložbenih načrtih, bi bilo dobro, če bi se s temi omrežji povezali in dejali in so vprašali, kje je naša podpora smiselna, kje je, so največje potrebe. To je samo ena od spodbud. Veliko dobrih zamisli imamo. Je pa pri nas tako, da sodelujemo s socialnimi partnerji, s temi v mreži in konec koncev je to zelo koristno, ker lahko vsi sodelujejo in dobivamo potem tudi zamisli iz teh držav. Madam Madeleine Serban. Thank you very much, Chair, and thank you very Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vsem poslancem. Najlepša hvala, ker ste nam postavili ta vprašanja in ker ste nam prisluhnili. Zelo na kratko bi želeli odgovoriti na to, kar je bilo povedano. Kot je bilo to že omenjeno in mimo grede sem zelo hvaležni gospe Juti Šalk za to, kar je bilo rečeno, mislim, da lahko to povem tudi v imenu kolegice Sare Parkin, ki sedi na moji levi in uh, vsem ostalim kolegom, pa tudi predstavnikom komisije, ki so tudi na našem upravnem odboru. No, torej vsem, vsi so zaslužni za te rezultate v leta 2014. Ja, ta socialni kapital in socialni dialog bi lahko bila neka skupna tema za vse agencije za leto 2014. Mislim, da je za, za leto 2015. Veliko dokazov kaže na to, da je pomoč pri razvoju najuspešnejša tam, kjer upravljanje dobro deluje. In upravljanje je tisto, ki zagotovi dobro sodelovanje pač civilne družbe, um, socialnih partnerjev, vlade in podjetij. Mislim, da lahko pokažemo, kako, kakšne izkušnje imamo mi tu, um, v povezavi s ekonomsko-socialnim svetom smo vzpostavili določene forume za širjenje najboljših praks in če menite, da je to eh, zanimivo, bi z velikim veseljem z vami kot ETF se pogovorili o tem, kako je lahko socialni dialog nek navdih za boljše javne politike. Prav tako bi se želela zahvaliti češki poslanki za omembo Ukrajine. Ja, tam smo se veliko naučili javne politike, če nimajo neke socialne koristi, niso nam kako zanimive in uspešne. Lahko imate tisoč na tisočne indikatorje, ampak če državljani ne dobijo vtisa, da so te politike dobre za njih, so nesmiselne. In to je te, te, kar smo se naučili z bolečih izkušenj v Tuniziji ne smemo pozabiti, da je do arabske pomladi prišlo na pobudo um, više izobraženih uh, mladih, ki včasih pač niso imeli to vrstne izobrazbe. Zdaj sicer to višjo izobrazbo imajo, imajo, nimajo pa nekih konkretnih perspektiv vsem državam članicam, pač, oziroma vsem državam želimo eh, pokazati, kakšne so njihove danosti, kaj imajo in kaj želijo doseči. In teh migrat, še nekaj zvezi s migracijami, teh zaenkrat še ne upravljamo dobro. Tudi glede tega bi morali ukrepati v Evropski uniji in v državah eh, članica, oziroma v državah izvora bi lahko storili veliko več. In to ne, to ne govori samo o vladah in pa specializiranih agencijah, ampak tudi delodajalci in uh, sindikati bi morali biti vključeni v to. Morali bi pač vzpostaviti strukturo tudi za vračanje teh migrantov v države izvora. In mi lahko predstavimo rezultate teh študij, za katere upamo, da bodo služili kot navdih za vaše delo tule. Toliko hvala. Uh, hvala lepa za vprašanja in odgovore in za vaše strokovne prispevke. Hvala tudi agencijam. Mislim, da sem to povedala že zadnjič, ko ste bili tu. Dobrodošli spet. In s tem prihajamo do konca te seje. Naslednjič bomo se stali 3. februarja in na to 26. februarja. Hvala.